Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Nous allons reprendre. Dragi kolegi, prosim da uh, spet zasedete svoje mesta, da bomo nadaljevali z delom tam, kjer smo ga konec dopoldneva zaključili. sicer bomo govorili o praktičnih proračunskih posledicah sedanje ureditve sedeža agencije ENISA. To je agencija o informacijskem omrežju in njegovi varnosti. torej v zvezi z Grčijo, se bomo uh, pri tej točki pogovarjali ter o odnosu med Heraklionom in Atenami. In imeli bomo zdaj približno desetminutno predstavitev in slišali bomo, kako je ta dogovor v zvezi z dvema sedežema za agencijo problematičen, potem pa še gospod Timers, odgovoren za dosje Enisa znotraj generalne direkcije Connect pri komisiji, bo tudi podal svoje pripombe. Rad bi vam tudi povedal, da smo k tej razpravi povabili tudi predstavnike grške vlade. Žal pa grški minister ni mogel na pot, veleposlanik, ki tudi sodeluje v Koreperju, eh, jaz sem poslal svojega namestnika, ki ga lepo pozdravljam. In zato naj povem, da eh, si želim, da da bi stalno predstavništvo Grčije eh, vsebino naše razprave posredovalo svojim nadrejenim v Atenah, s katerimi upam, da bomo lahko konec tega meseca eh, podali zaključke v zvezi s to razpravo. Gospod Brecht, izvolite, imate besedo. <clears throat> Hvala lepa, bom nadaljeval v angliščini. Kako to deluje? A tako, odlično. Hvala lepa za priložnost, da vam podam pregled nad stanjem Enise v Grčiji. Kasneje bom razložil, kako to deluje, ko bom govoril o razrešnici parlamenta in o komentarjih računskega sodišča. Enisa je bila ustanovljena leta 2004, mandat je bil razširjen leta 2013 in poteče junija 2020. Predtem bomo imeli oceno in eh, komisija bo potem pripravila predlog za prihodnost. V uredbi, ki je bila sprejeta 2013 je bila tudi odločitev o sedežu. Če se ozremo nazaj, lahko vidimo, da je bila leta 2013 sprejeta odločitev, da lahko grška vlada sprejme odločitev, kje bo sedež. Leta 2004 je bila odločitev za Heraklion, leta 2013 pa je bil kompromis, da bodo operacija v Atenah in da bo uprava v Herakleonu. To pomeni, da približno 20 ljudi dela v Herakleonu, 70 pa v Atenah. Če si pogledamo teme agencije, lahko vidimo, da je ena glavnih nalog svetovanje in podpiranje izvajanja zakonodaje v Evropski uniji. Če si pogledamo zakonodajo, gre za telekomunikacijski svežen direktivo o plačilih, prav tako pa se ukvarjamo zdaj z direktivo o varstvu podatkov. In ena od pomembnih nalog Enise bo, da bomo države članice in komisijo podpirali pri izvajanju zakonodaje oziroma direktive NAS. Preučujemo varnost informacijske tehnologije in novo tehnologijo, zato da bi komisijo, vlade in tudi industrijo poučili o novih tveganjih in o novih morebitnih grožnjah. Opozarjamo na nove pojave, naprimer internet stvari, računalništvo v oblaku, pametni števci v hišah, pomoč pri vožnji, komuniciranje med avtomobili in tako naprej. Vse, kar je povezano z informacijsko tehnologijo, obravnavamo z vidika grožen in tudi z vidika priložnosti za podjetja. Zato, da bi imeli evropsko strategijo v zvezi s tem, prav tako imamo strategijo za trge in to so strategije, kjer podpiramo delo. In še tretji stebr je podpora državam članicam v okviru 14. člena nas države lahko prosijo za pomoč, strateško jim pomagamo in eh, prav tako pomagamo pri oblikovanju skupin za odzivanje na ravni računalniških težav. To pomeni, da strokovnjaki potujejo po državah članicah, potujejo v Bruselj in tudi obiskujejo konference za to, da vodijo projekte. Če si pogledamo uredbo, lahko vidimo, da je v vodni izjavi 10 navedeno, da mora država članica gostiteljica zagotoviti delovanje agencije. 33. člen pa navaja, da morajo pri državi članici gostiteljici zagotoviti čim boljše možnosti delovanja. Če si pogledamo trenutno situacijo, sem za vas pripravil tabelo. Naprimer, dostopnost lokacije Enise v Herakleonu so neposredni leti na voljo le poleti in v le omejeno število prestolnic. Zato, ker je to mesto znano po kmetijstvu in turizmu. Neposredni leti so samo v glavne destinacije EU, če si pogledamo obstoj ustreznih izobraževalnih ustanov. V Heraklionu je Evropska šola, ampak izziv za to šolo je, da ni kritične mase učencev, da bi izvajali celoten kurikulum. To pomeni, da sekundarno izobraževanje ne deluje tako, kot je treba, prav tako pa je. Yeah poročilo o oceni šolstva v Herakleonu bilo zelo negativno, zato ker se zdi, da šola ne bo dobila akreditacije za evropsko šolo v prihodnosti. Veliko je zasebnih šol in kar zadeva mednarodne institucije, obstajajo nemška šola, ameriška šola, francoska šola, Veliko je torej možnosti, kjer lahko starši izberejo ustrezno izobrazbo. In še tretji del, ustrezen dostop do trga dela, socialne varnosti ter zdravstvenega varstva za otroke in zakonce. Herakleon ni ekosistem, ki bi bil ustrezen informacijski tehnologiji, gre za turizem in kmetijstvo, kakor sem dejal zakonci ne dobijo delovnih mest, v nekaterih primerjih osebje potuje na delo in potovanje tudi čez vikend je mm, polno izzivov, zato težko privabimo prave ljudi. V razrešnici za leto 2013 je bilo omenjeno, da so to izzivi in tudi računsko sodišče je to postavilo pod vprašaj. To je nekaj, o čemer se je že govorilo. In če preučimo razrešnico, je bila omenjena tudi najemnina. Za nas je izziv naslednji. V Atenah najemnino plačuje grška vlada cenimo to, kaj ti to stane veliko denarja. Izjiv pa je, da je lastnik vedno plačan zadnji trenutek in včasih je težko zagotoviti denar pravi čas. Lastnik je zadovoljen z nami, imamo lepe pisarne, ampak tveganje je seveda, ali bo v prihodnosti še dobil svoj denar lasnik namreč. Vprašanje je, kaj to za nas pomeni v praksi. Če to preučimo, lahko vidimo naslednje. V uredbi je to navedeno kot kompromis, torej administracija v Heraklionu, operacije v Atenah. No, po treh letih lahko vidimo, da to v številnih primerjih ni mogoče. Naprimer, če gre za informacijsko tehnologijo, je treba imeti osebje, ki bo popravljalo računalnike, če računalniki ne delajo. Ne morem poskrbeti, da bo nekdo letel vsak dan iz Herakliona v Atene. Zato je podporna skupina razdeljena. Če si pogledamo zaposlovanje ljudi, je kadrovska služba v Herakleonu, operacije za intervjuje pa so v Atenah. Ti ljudje torej potujejo sem in tja zaradi intervjujev. Če gre za javno naročilo, je spet uradnik v Heraklionu in projekt se izvaja v Atenah, mora potem ta uradnik seveda leteti v Atene. Veliko je neočinkovitosti in tukaj na svoji desni imam Pavlo Epadinius, ono, on je vodja administracije in eh, z elektronskega vidika je veliko zadev izboljšal, ne uporabljamo papirja, ampak ljudje morajo še vedno potovati. In če ljudje gredo na misijo, vedno letijo iz Herakliona v Atene in potem še v drugo mesto. To pomeni, da veliko časa izgubimo. To pomeni, da težko komuniciramo o stroških na učinkovit način. Vprašanje je, kako. Poskrbimo, da se ljudje med seboj poznajo, če nekdo pride, ki je nov, ga drugi ne poznajo. Gre tudi za vprašanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in težko je privabiti prave ljudi za to. Ljudje pridejo do mene, kaj bo s šolo, moji otroci so vedno starejši, rad bi šel ali šla v Atene, zato ker bodo tam otroci v ustrezni šoli. Če vse skupaj združimo, vam želim samo podati na koncu dve številki, ki kaže ta izkušnjo po treh letih, če bi imeli eno lokacijo, in to je tudi sporočilo za grško vlado, bi grška vlada privarčevala 40 odstotkov najemnine. Oni plačujejo najemnino namreč. Mi bi 6 odstotkov proračuna pridobili. To izgubimo zaradi neočinkovitosti. In to bi lahko seveda uložili v podporo informacijske tehnologije v državah članicah. Trenutni mandat teče do junija 2020. Enisa je izpeljala oceno lani, tudi letos jo bomo, da se pripravimo na oceno komisije. Učinkovitost bo tudi omenjena v tem poročilo. In če se ozremo v prihodnost, gre za vprašanje, kdaj bomo govorili o prihodnosti mandata. Če govorimo o informacijski tehnologiji in o varnosti na tem področju, mislim, da potrebujemo učinkovito agencijo. Zato bi bilo dobro, če bi dobili ustrezno podporo, zato da bi Enisa na koncu bila na eni lokaciji in to seveda so Atene. Hvala. Merci, monsieur Elmbrecht. Alors, la parole est maintenant à monsieur Timmers. Najlepša hvala, zdaj pa dobi besedo gospod Timmers. Chairman and uh, an honor to be. Hvala lepa. Lepo je biti tukaj. Kratek bom. Prihajam iz GD Connect in tesno spremljamo dejavnosti ENISA, seveda pa spremljamo tudi politični razvoj. Kakor je povedal gospod Albrecht, leta 2004, ko je bila agencija ustanovljena, je bila sprejeta odločitev, da bo agencija v Grčiji, to so države članice podprle, v uredbi iz leta 2013, ki je nadomestila prejšnjo uredbo, so parlament in države članice sklenili, da bi operativno vejo ustanovili v Atenah. Operativna učinkovitost je tukaj glavna tema in dejansko ste vi v odboru za proračun to navedli. V razrešnici ste zapisali, da je treba pripraviti strategijo za to, da se izboljša operativna učinkovitost. Kibernetska varnost je področje, kjer je veliko izzivov in teh izzivov je vedno več, ne vedno manj. O tem se poroča v časopisih in tudi kar zadeva razvoj politike. Spet parlament in države članice so se odločile v direktivi o varnosti omrežij in informacij, da je strateško sodelovanje zelo pomembno med državami članicami. Odločeno je bilo tudi, da bo Enisa imela pomembno vlogo pri tem. To je samo en primer vlog enise, oni so ključnega pomena na področju kibernetske varnosti po Evropi. Zavedamo se, seveda, da se enisa sooča s težavami v zvezi z plačevanjem najemnin za dva sedeža. Grška vlada tukaj zagotavlja podporo na zahtevo enise. Smo že večkrat imeli izmenjavo mnen z grško vlado, zato da bi pomagali, da se bodo plačila za najmnino izvajala pravočasno. Ampak Grki bodo še vedno plačevali najmnino za sedeža Enise. Zavedamo se teh operativnih izzivov agencije. Težko je vzdrževati dva sedeža in agencijo vabimo, seveda smo redno v stiku z agencijo in z direktorjem, da razmisli o ekonomskem in socialnem učinku trenutne ureditve. Kar zadeva uredbo 2013 in člen 32, mi bomo sprožili neodvisno oceno učinkovitosti in smotrnosti Enise. In do junija 2018 naj bi to bilo zaključeno, zato da bomo poskrbeli, da lahko podamo predlog za obnovitev mandata Enise. To se nam zdi zelo pomembno zaradi kibernetske varnosti nasploh. Analiza operativne učinkovitosti bo tudi del te ocene. Hvala. Merci, monsieur le directeur. Eh bien, je vais demander à Monsieur Gaillard, notre rapporteur. V redu, zdaj bom pa prosil našega stalnega poročevalca v zvezi z agencijami, gospoda Gerja, da nam poda še svoje mnenje. Hvala, gospod predsednik. No, ta problem Evropi ni neznan. Že večkrat je katera institucija morala spremeniti sedež, tudi mi smo takšna institucija, vsak mesec se selimo mi in to je pač odvisno od političnih odločitev. Določene stvari lahko spremenimo, določenih pa ne. Dva sedeža za institucijo, to je včasih mogoče spremeniti, včasih pa mi o tem ne moramo odločati. In če to na enem mestu ne gre, to ne pomeni, da nikakor tega ne bi smeli storiti. Eniso dobro poznam, v zadnjem mandatu sem delal v odboru kont na tem, pripravljali smo razrešnico in tudi oceno Evropskega računskega sodišča v zvezi z Eniso in to, kar je povedal gospod generalni direktor Helmbrecht. Drži, situacija ni učinkovita, vsak ki pozna postopke v podjetjih, ve, da se zadeve zapletajo, če je podjetje na dveh sedežih, če je treba leteti z enega sedeža na drugega ali pa pluti, potem je zadeva še toliko bolj zapletena. Težko je najti strokovnjake za delo, zato ker pri prejšnji odločitvi ni bil skoraj nihče pripravljen iti na Heraklion, zdaj pa so pač še v Atenah. Mislim, da bi bilo dobro, če bi razmislili, da bi združili ta dva sedeža, če bo politična odločitev sprejeta, da bo Grčija odločila o tem, kje bo sedež, potem je to v redu. Ampak sklep tudi pravi, da je država gostiteljica in to ne velja samo za Grčijo, ampak za vse države, kjer so agencije, da torej država gostiteljica zagotavlja delovanje agencije. Ne gre samo za pravočasno plačevanje najemnin. Jasno je, da so Grki v finančnih težavah in eh, zadeve so pač takšne, kot so, ampak zato, ker sta dva sedeža, prihaja do izgub učinkovitosti. Tega pa ne morem kar tako prebaviti. Zato lepo prosim Grško republiko, da razmislijo o tem in da morda poskusijo najti rešitev, da bi Enisa imela sedež samo v Atenah. Če ne v Atenah, pa vsaj na mestu, ki je bolj dostopno kot Heraklion zato da se bo agencija lahko skoncentrirala na eno mesto. Gospod Helmbrecht je dejal, da bo mandat preverjen ali obnovljen leta 2020. To pomeni, da se bodo vsaj takrat institucije s tem ukvarjale in neodvisno od tega, kakšno oceno bomo dali glede vsebinskega dela Enise, sem prepričan, da Evropski parlament ne bo še enkrat potrdil, odločitve, da bi agencija bila razdeljena na dveh lokacijah. Če bom leta 2020 ali takrat, ko bomo potrjevali nov mandat, bom poskrbel, da se bo to spremenilo. Lepo prosim grško vlado, da zadev ne pusti vleči tako dolgo. Hvala. Najlepša hvala gospod splošni poročevalec. Upam, da bodo pristojni organi slišali vaš poziv. Pane predsedajci, ja ne vem, jestli tato prezentace byla... Hvala lepa. Nebo byla to... Ja, Uh, ali smo to predstavitev sedaj imeli zaradi dveh sedežev agencije, se sprašujem, ali je namen tega, da povemo, da ne potrebujemo tveh, dveh sedežev. Sam sem pričakoval, da bom slišal argumente v prid dvema sedežema. Uh, zdi se mi pa, da je bilo ravno nasprotno, torej bolj argumente v prid ukinitvi drugega sedeža. Ja, dejansko določenih stvari ne bi smeli imeti, ampak v istem smislu ne bi smeli imeti drugega sedeža Evropskega parlamenta v Strasburu in celo tretjega v Luksemburgu, ampak nimamo možnosti, da bi jih ukinili. Tako da tukaj lahko o tem razpravljamo in razlagamo, eh, kaj si mislimo o učinkovitosti izdatkov za ta dva sedeža. Učinkovitost je gotovo omejena. In z marsikom sem govoril, ki eh, pravi, da se absolutno ne, seliti, ne bi smeli seliti Eh, na drugi sedež, da je tukaj problem zaradi strokovnjakov, zaradi Evropske šole eh, in njene akreditacije in tako naprej. Torej, zakaj potrebujemo še dodatne argumente? Določene stvari pač niso dobre, to se eh, je izkazalo in v tem primeru bi morali mi, evropski poslanci, ki nas izvolijo, naši državljani, imeti možnost, da bi kaj spremenili. In To velja za celotno unijo. Ljudje se ne jezijo toliko zaradi višine naših plač, no mogoče nekateri že, ampak globalno gledano se ljudje bolj uh, jezijo zaradi tega, na kakšen način uporabljamo sredstva, ki jih dobimo. To je absurdno. Sam bi želel delati v tej agenciji. Gledal sem slike tega otoka, ki je zelo lep. In všeč mi je eh, Grčija, všeč mi je Kreta, ampak kar se pa tiče uporabe evropskih sredstev, je eh, ohranjanje dveh sedežev ene in iste agencije nesprejemljivo. Zauzemati se moramo za učinkovitost. Veliki izzivi so pred nami, na primer Brexit. In če potrebujemo argumente za to, da upravičimo učinkovitost Evropske unije, <laughs> ja, potem pa se moramo lotiti tudi primerov, kakršen je primer te agencije ali drugih podobnih. Torej, sam si želim, da sedež Enise ostane v Grčiji. Menim namreč, da Grčija opravlja dobro svoje delo in podpira agencijo, vendar pa moramo razpravljati o tem, kje naj ta sedež ostane. Želi še kdo besedo? No, vsekakor je treba pozdraviti to, kar je povedal ravno kar naš kolega, ampak eh, jasno, glede na to, da smo v odboru za proračun, moramo biti varčni pri uporabi naših sredstev. Tako da. Ja, vedno vas bom podpiral, ko se boste zauzemali za večjo varčnost. Eh, Strinjam se s tem in mislim, da ima institucija prav, ko zahteva en sedež. Prijetno v Atenah. Pozitivna informacija imam za vas. Prihajam iz glavne opozicijske stranke v Grčiji, ampak mislim, da je grška vlada pripravljena sodelovati. Seveda bodo določene težave z lokalno politiko, ampak eh, ker v Grči veliko vemo o proračunskih rezih in omejitvah in tako naprej, mislim, da bomo našli rešitev, ki je potrebna. Hvala. Merci. Bon, je pense, que... Hvala lepa. No, mislim, da smo soglasni pri tem, ko si želimo zaključiti se to situacijo, ki ehm, škodi učinkovitosti in ki ustvarja um, prevelike stroške. Tako da s tem želimo zaključiti. Sam bom v Atenah konec meseca v okviru um, programa za finančno pomoč in govoril bom tudi s pristojnim ministrom eh, in ga prosil, naj mi potrdi, da se bo ta nenormalna situacija razrešila. V redu. Zdaj pa gremo k naslednji temi. To so projektne obveznice. Uh, Na žalost eh, vas moram sedaj za nekaj več kot pol ure zapustiti in predajam predsedovanje kolegi Sar Sarvama. Um, Predlagam, da nadaljujemo z dnevnim redom. Smo pri 11. točki. Gre za pobuda za projektne obveznice. Nick Jenef iz AIB dobi najprej besedo. Hvala. Chair, thank you. Thank you very much Hvala, gospod predsedajoči. Lepo je biti tukaj. To je zdaj peto polletno poročilo o pilotni fazi projektnih obveznic. Smo pri koncu pilotne faze. Povedati vam želim, da je bila pobuda za projektne obveznice sprožena novembra 2012. Želeli smo ponovno oživiti financiranje kapitalskih trgov za infrastrukturo na področju prometa, telekomunikacij in energetskih omrežij. Mislim, da je potreba po ukrepanju jasna. Če si pogledate diagram mm, v zgornjem desnem kotu diapozitiva, tam je navedeno, da so pred finančno krizo kapitalski trgi predstavljali velik del financ v Evropi. Pokojninski skladi, zavarovalnice so naprimer redno financirali infrastrukturne projekte, tako da so kupovali obveznice, ki so jih izdale družbe, ki so izvajale te projekte. Leta 2008 se je to ustavilo. Leta 2012 so bile sprožene projektne obveznice in to je bil poskus, da bi združili projektne vire EIB in EU, zato da bi financirali visokokakovostne projekte v Evropski uniji in da bi tudi razvili financiranje dolgov in da bi to bil način financiranja projektov. Od začetka pobude je bilo financiranih devet, kmalo deset projektov. Ti projekti so bili predstavljeni trgu in v banki, to imenujemo PBCE, to je krepitev kredita s projektnimi obveznicami. In če si pogledate diapozitiv zgoraj desno, lahko vidite, da je res prišlo do učinka od leta 2012. Je delež infrastrukture, ki je financiran strani kapitalskih trgov, spet na ravni pred krizo. Pobuda projektnih obveznic je namenjena trim prednostnim političnim področjem. Gre za TNT promet, TNE energija in širokopasovni dostop do interneta. Temeljno partnerstvo med banko in evropskim proračunom leži v tem, da je bilo 230 milijonov proračunskih sredstev Evropske unije na voljo Evropski banki zato da so lahko odpisali prve izgube pri financiranju projektov. Banka je kreditno podporo, ki je bila na voljo iz teh 230 milijonov, izkoristila zato, da je izdajala financirane in podprte in nepodprte garancije za to, da so obveznice podjetij imele ustrezno bonitetno oceno, zato da so bile privlačne za pokojninske sklade in za varovalnice. Glavni namen je bil, da bi 230 milijonov podprlo, naprimer, okrog 700 milijonov subordiniranega dolga strani EIB in to bi potem vodilo do 3,500 milijonov večjega dolga, tako bi dosegli stopnjo multiplikacije 19. Pilotne faze je konec, projekti so morali biti potrjeni v odboru EIB do konca leta 2014. Portfelj je definiran in do decembra leta 2016 imamo čas, da projekte tudi zaključimo. Vsaj z finančnega vidika. Kako se skupaj deluje? EIB izda subordiniran dolg, ki je financiran, gre torej za prispevek v gotovini, lahko pa gre za dolg drugim posojilodajalcem, ki torej ni financiran. EIB izda torej delno jamstvo. Pri obeh oblikah lahko podpremo do 20 odstotkov vrednosti izdaje obveznic za celoten projekt. Zaradi tega se izboljša bonitetna ocena. Izboljša se bonitetna ocena obveznic, verjetno in običajno za tri ocene. Poskušamo doseči oceno A-. To je tisto, kar si želijo institucionalni vlagatelji. To smo zaenkrat dosegli. Zaenkrat smo sklenili šest transakcij na osnovi podpore proračuna EU. Projekti so navedeni na tem diapozitivu. Gre za prometnice, za infrastrukturo za široko poslovni dostop do interneta in energetske infrastrukturne projekte. Gre za avtoceste, pristanišča in tako naprej. Zato ker je bilo na voljo le malo financiranja in ker so se odzvali vlagatelji. Na omejen način smo zaprli tri transakcije v dveh državah članicah. Če torej združimo te tri z prejšnjimi šestimi, lahko vidimo, da smo podprli 5,8 milijarde evrov stroškov. Izdali smo 4,4 milijarde obveznic na osnovi začetnega financiranja v višini 680 milijonov. Torej, porabili smo vsa sredstva Evropske unije. Tukaj so vizualne podobe projektov, ki smo jih podprli to smo zaenkrat dosegli in če se strinjate, bom besedo dal gospoda Kasonijo iz Evropske komisije, on bo predstavil oceno Evropske komisije o našem delu. Hvala. Uh, Hvala lepa, Nik. Hvala, da ste že petič tukaj, da predstavljate projektne obveznice. To je zelo pomemben čas za nas, zato ker smo v okviru pravne podlage, ki jo imamo, izdali oceno te pobude. To je bilo zaključeno decembra 2015 in o tem želimo poročati danes parlamentu. V oceni smo preučevali dodano vrednost, dodatnost te pobude v primerjavi z drugimi instrumenti. Preučevali smo učinek te faze na celoten trg obveznic kako smo dejali, je bila ta pobuda sprožena, ko je bil trg na rekordno nizki ravni, trg za financiranje dolga. Ocenevali smo tudi učinek multiplikatorja v smislu proračuna EU in analizirali smo tudi konkurenčnost rešitve s projektnimi obveznicami v primerjavi z drugimi instrumenti. Kar zadeva časovnico, časovnica je tekla do julija 2015, ne bom ponavljal statističnih podatkov. Povedati sem želel, da smo na začetku želeli izvesti med 7 in 10 operacij, na koncu pilotne faze pa mislim, da bomo financirali 10 operacij in tri od teh so financirane samo iz proračuna EIB, sedem pa je financiranih tudi strani EU. Zunanje strokovnjake so izvedli ocene in izvedli smo tudi intervjuje z zunanjimi deležniki. Sedem projektov je bilo ocenjenih v podrobnosti, to so projekti, ki so bili podpisani do julija 2015. Še tri smo zaključili v smislu financiranja in uh, nekaj dela nas še čaka v prihodnih tednih. Če imate kakšno vprašanje v zvezi s tem, lahko seveda grem tudi v podrobnosti, kar zadeva povzetek ugotovitev. Zelo pomembno je, da je v smislu učinkovitosti najpomembnejši dejavnik naslednji pilotna faza je pokazala, da smo v trenutku, ko je bil trg projektnih obveznic praktično mrtev, smo z posameznimi transakcijami in z skupnimi pobudami EIB-a in komisije uspeli oživiti ta trg. Ta pobuda s projektnimi obveznicami je bila dobro sprejeta in trg se je spet zbudil. Vedno več je institucionalnih vlagateljev in finančnikov, ki so aktivni na tem trgu, več kot v preteklih letih. Učinkovitost pobude je dobra, to je pomembno tako z vsebinskega vidika, kot tudi z političnega vidika. To pomeni, da pokrivamo različne sektore in različno geografijo in to je bil tudi namen pobude, namreč, da bi preučili izvedljivost in ponovljivost v različnih kontekstih. Institucionalni vlagatelji so pobudo dobro sprejeli in eh, zdaj obstaja res povpraševanje za to financiranje. Vsi projekti so izvedljivi in so prednostne narave. Kar zadeva smotrnost, dosegli smo cilje, sedem projektov podpira evropski proračun in stopnja multiplikatorja je skoraj 19. In če si pogledamo projekte, ki so financirani skozi EIB, tam je stopnja multiplikatorja skoraj 31, več kot 30 torej. Kar zadeva sektorski pregled, kakor smo pričakovali, je to seveda odvisno od različnih trgov, ampak pri TNT so bile projektne obveznice ustrezen instrument, TNE, še posebej v Združenem kraljestvu, pa je bila zadeva podobna, kar zadeva široko poslovni dostop do interneta, Mislim, da je bila to edina takšna transakcija in pokazali smo, da je mogoče zagotoviti tudi financiranje teh projektov skozi ta instrument. Mislim, da bomo morali v prihodnosti preučiti možnost povezovanja projektov v svežnje, kajti običajno so to manjši projekti. Zelo pomembna je tudi možnost financiranja projektov Greenfield in uh, tukaj finančniki vidijo največ tveganja, v, vsaj v pilotni fazi. Želeli smo tudi zagotoviti, da bi boljši projekti bili financirani tudi za operativne stroške in za vzdrževanje v celotnem življenskem ciklu projekta. Pogosto smo tako dobili tudi boljše cene in to se seveda odraža v tem, da je javni organ, ki je izvajal javno naročilo, lahko imel več uspeha. EIB je pokazala, da je prisotnost EIB-ja v fazi naročila in tudi po naročilu ključnega pomena. Pokazali smo, da je možnost uspeha projekta izboljšana vlagatelji so bili pomirjeni, zato ker je bila prisotna EIB, mi smo trden partner, ki spremlja projekt še pred začetkom, pa vse do konca. V vseh primerih, ki jih imamo, se to odraža tudi v ocenah za projekte. Ti projekti so bili vedno vsaj dve ali tri ocene pod tem, kar bi bilo spremljivo, če ne bi zagotovili svoje pomoči. Torej, kar zadeva relevantnost v smislu doseganja političnih ciljev, smo bili zelo relevantni v pilotni fazi. Trg se spreminja, na trgu je zdaj več likvidnosti in tudi zahvaljujoč instrumentu in eh, e-kapitalski uniji lahko vidimo, da so vlagatelji zdaj bolj pripravljeni financirati. To so banke in institucionalni vlagatelji in pripravljeni so financirati infrastrukturne projekte. V prihodnosti pa je še vedno treba zapolniti nekaj vrzeli, še posebej kar zadeva nadaljno podporo projektom Greenfield, zato ker se ponekod pojavljajo tveganja ali v določenih sektorjih ali pri določenih geografijah. Ta instrument je bil v splošnem dobro zasnovan in tudi mi smo se seveda morali marsikaj naučiti pri tem, ampak prilagoditev projektom je nekaj zelo pomembnega. To je posebno pomembno za prometne projekte, kjer je bila krepitev projektne obveznice prilagojena menikom v izgradnji. Ni bilo vse izdano naenkrat, so bila sredstva iz obveznice sproščena postopoma. Z novo likvidnostjo na trgih mislim, da se moramo bolj posvetiti tistim sektorjem, kjer je največja možnost neuspeha na trgu. Priporočilo je naslednje. Trg ta proizvod potrebuje in ocenjevalci ocenjujejo, da bi komisija in EIB morala še naprej ponujati instrument projektnih obveznic, zato da bi podpirali infrastrukturne projekte, zato da bi dosegli učinek multiplikatorja evropskega proračuna predlagamo, da ne bi prekinili zagotavljanja teh projektov strani EEB, zato ker bi tako izgubili znanje, ki ga ima EEB in prav tako bi negativni signal poslali na kapitalske trge, ki se zdaj šele prebujajo. Mislim, da bi to negativno vplivalo na podporne scheme in to bi bilo proti duhu kapitalske unije. Kar zadeva učinkovitost, najbolj pomembna je, da se posvetimo sektorjem in geografiji s največjo dodano vrednostjo za EU. Zelo pomembno pa je naslednje. Ta duh bi morali razširiti in razširiti tudi spekter projektov, ki jih financiramo, ne pa da se samo posvečamo enemu. Če govorimo o čezmejnih pobudah, kot je energija ali širokoposobni dostop do interneta ali železnica, kjer je več financiranja strani podjetij, potem ta obveznica ni prilagojena temu, da bi bila najbolj optimalna rešitev. Vendar mislim, da bi lahko prilagodili instrument in eh, s tem želimo tudi podpreti instrument za povezovanje Evrope. Želimo si poseči v nove sektorje, želimo poseči tudi v nove države. In izkoristiti želimo možnosti ne samo instrumenta za povezovanje Evrope, ampak izkoristiti želimo tudi EFSI, zato da bi vstopili na področja, kjer obstaja veliko interesa za projektne obveznice ali podobne pobude, naprimer financiranje nizkoogličnega gospodarstva. To je eno od tistih področji, kjer si želimo nadaljevati. Na podlagi pozitivne ocene pričakujemo, da bo ta projekt predstavljen v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Pilotna faza se konča leta 2016. Projektna obveznica ne bo ločena pobuda, ampak bo to združeno skupaj z drugimi pobudami. Tisto smo takrat imenovali dožniški instrumenti, instrumenta za povezovanje Evrope. Mislim, da bi to lahko predstavili tudi kot normalen proizvod EIB-ja v okviru EFSI-ja ali pa morda kot neke vrstne naložbeno obveznico za Evropo. Za EIB je zelo pomembno, da razširi možnosti, da ponuja tudi to. Namreč da bi več ljudi imelo dostop do tega, ohraniti pa želimo strokovno znanje na tem področju. Kakor sem dejal že prej, želimo se posvečati čezmenim projektom, ki so tvegani in želimo vstopiti tudi na specifične trge in podpreti naložbe v infrastrukturo v Evropi. Hvala. Najlepša hvala. Hvala obema. Poročevalka za to temo je gospa Gardija Zabal. Imate kakšen komentar? Sí, gracias, presidente. Bueno, primero de todo les quería. Ja, najlepša hvala. Najprej bi se želela zahvaliti da ponovno v tem odboru razpravljamo o tem, na kakšen način delujejo te projektne obveznice in kako je to potekalo v pilotni fazi. Tako da hvala za povzetek, iz katerega sledi, da je bila ta začetna faza zelo zadovoljiva. Nimi pa povsem jasno, kaj bo, ko bo te pilotne faze konec. Uh, Eh, ali se bodo te projekte obveznice povezale tudi z FCM in eh, Connecting Europe eh, facility ali bo mm, se nadaljevalo to z nekim drugim krogom. Potem pa tudi tistih prvih 200 milijonov me zanima, kako so bili porabljeni, ali so se sploh uporabili oziroma kaj je bilo s temi sredstvi. Torej vprašanje iz proračunskega vidika. Morda lahko AB neposredno odgovori na to, na to pa bomo imeli kratko razpravo o tej temi. Seveda. Mislim, da smo v položaju, kot ste dejali, gospod poročevalka, v katerem lahko eh, to prenesemo v eh, instrument za povezovanje Evrope. Še naprej bomo ponujali ta proizvod. Kot je dejal kolega, bomo tehnologijo uporabljali tudi eh, v sektorjih zunaj instrumenta za povezovanje Evrope. Imamo uh, pobudo za strateške eh, naložbe eh, in to zahtevajo včasih sponzori. Kar se tiče eh, teh sredstev, je to nekaj, je to nekaj kar smo uporabili za cel portfelj projektov in to pokriva tudi posojilno jamstvo za TNT, kar pomeni, da eh, s tem zagotavljamo eh, dodatno moč eh, skupaj s sredstvi, ki so, bili, ki so bila ponujena. Imamo projektne obveznice, imamo druge instrumente in na ta način lahko zgradimo boljši portfel, zagotovimo več moči v tem instrumentu. Ampak teh 230 milijonov evrov smo uporabili. Gospod Cani prosi za besedo. Izvolite ja, najlepša hvala predsednik in hvala komisiji za podane obrazložitve in za poročilo o tem projektu. Zelo zanimivo je bilo prebrati poročilo Judit, eh, ki so jo pripravili v Ernst Young. In kljub uh, nekoliko olepšanim mnenjem v tem poročilu, ehm, je v njem vendarle veliko zanimivih informacij in želel bi nekaj pojasnil prav v zvezi s eh, določenimi številkami oziroma ehm, stališči iz poročila. Mojo mnenje v zvezi s tovrstnimi pobudami je na podlagi tega poročila vsaj povsem negativno. Namreč tovrstne pobude um, temeljijo na podobni strukturi kot uh, eh, Junckerjev naložbeni sklad EFSI in zato me zanima prav z tehničnega vidika, kako se ti dve pobudi lahko uh, sočasno izvajata. Uh, torej tako z političnega vidika kot z vidika sredstev. Um, se zdi, da kdor bo imel več izdatkov, bo od tega tudi več imel. Tako da z tehničnega vidika res ne razumem, kako ima lahko takšen projekt različno dodano vrednost v primerjavi z naložbenim skladom EFSI. Kar pa zadeva spodbujanje strukturnih naložb in če si pogledamo teh sedem projektov, ki eh, so bili financirani in ki so dobili podporo znotraj te pobude, bi rekel najprej naslednje, da eh, je šlo tu za financiranje projektov v tistih državah, ki so najmanj utrpele eh, zaradi tega, razkola med eh, stanjem na področju infrastruktur in eh, posledicami krize iz leta 2008. Še ena točka se mi zdi pomembna in sicer, da je treba številke eh, analizirati takšne, kot so. Vi ste tukaj uporabili veliko Eh, multiplikatorjev tudi na podlagi Ernesta Djangovega poročila in da je ta cilj multiplikatorjev od 15 do 20 še nedosežen, da ga bomo z novimi projekti verjetno še presegli, ampak če si pogledamo številke, po mojem mnenju, je med financiranjem projekte treba upoštevati tudi pričakovane projekte. Uh, in pri teh uh, gre za izdajo obveznic v višini približno 5 milijard evrov, torej 4 uh, eh, milijarde, ki so že predvidene in potem še ne vem tol, točno koliko 100 evrov za projekte, ki so, ki so še v pripravi. Uh, in 230 milijonov eh, iz evropskega proračuna plus 260 milijonov jamstev iz Evropske investicijske banke. Vse skupaj me to pripelje do številke 5 milijard eh, evrov izdanih obveznic eh, plus še ostala proračunska sredstva na nacionalni ravni, kar ima multiplikatorni učinek 3,5. In zadnja točka pri infrastrukturnih naložbah se mi zdi velik problem v tem, da zasebni vlagatelji ne vlagajo v infrastrukturne projekte prav zaradi eh, tveganja v fazi gradnje. Namreč dokler infrastruktura še ne um, prinaša prihodkov, um, v bistvu nekega dobička ni in to je to tveganje. In zdaj, če si pogledamo vrste projektov, ki so bili financirani. Gospod Sani, to ni javna predstavitev. Dobro je, da eh, člani odbora upravljajo svoje delo, ampak sedaj morate končati. Eh, no, trije projekti so projekti Greenfield. Potem duje, dva projekta v bistvu predvidevata eh, reprogramiranje dolga. Trije projekti zadevajo um, um, te obveznice. V glavnem manj kot 50 odstotkov je projektov, ki so. Um, bili tvegani. In zato iz tega vidika sprašujem, kako naj tukaj nadaljujemo z delom in katere cilje se v bistvu s tem sploh zasleduje. Hvala. Uh, uh, no, imamo približno eno tretjino časa, ki ga je porabil gospod Cani za odgovore. Najprej bom uh, besedo predal gospodu Krmelu, upam, da se lahko držite časovne omejitve. Ah, okay. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem predstavnikom komisije za te predstavitve. Ampak na kratko želim razmisliti o okolju, v katerem smo. Ne vem, ali ne bi tukaj v odboru za proračun postopoma preverili poskusov in medsebojnih povezav med temi poskusi. Več je poskusov, da bi zagotovili rast spet gospodarstva. Imamo EFSI, projektne obveznice in gospod Zani je že povedal, da ti projekti tečejo drug ob drugem in vprašanje je, kako so povezani. Pri ECB vidimo, da se izvaja politika nične obrestne mere, poskuša se na vseh ravneh torej. Večina držav članic v EU pa je že sprejela skoraj mejne vrednosti dolga. Če prav razumem, zahtevamo, da se bodo države še bolj zadolžile in to na osnovi tega, da so že tako ali tako na meji mislim, da ne bi smeli uvajati še bolj zapletenih poslovnih modelov. Sveda, to lahko vodi do rezultatov tega, ne postavljam pod vprašaj, ampak eh, leta 2007 smo videli, kaj se je zgodilo. Videli smo, kako zapleteni so bili ti projekti, na koncu so celo strokovnjaki dejali, da niso nič več razumeli, ampak se vseeno to podpisali in na koncu so bile izgube zelo velike. Pred tem se moramo obvarovati. Hvala. No, gospod Denano, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Projektne obveznice so v sorodu eh, z Junkerjevim načrtom. To nas seveda zanima. Želimo neko pravo oceno poznati moramo tudi pravi učinek multiplikacije, ki je tako pomemben del Junkerjevega načrta. Ti dve zadevi sta povezani, eh, pokrivata tudi iste sektorje. Gre za promet, energijo, široko pasovne povezave in tako naprej. Kar se tiče okolja, pa se moramo tudi na to osredotočiti. Vprašanje, ki se ga lahko zastavimo, je naslednje ali eh, so projektne obveznice sedaj osnovane na nekem dobrem poslovnem modelu. To je prva stvar. Eh, druga stvar, ali je smiselno imeti dva praktično eh, enaka sistema na evropski ravni? <clears throat> Sedaj bom zaključil seznam govornikov. Besedo bom predal ponovno EIB, tako da lahko odgovorijo na vsaj nekaj izmed teh vprašanj. E, Eh, eh, Najlepša hvala. Morda bom začel z nekaj pojasnili. Glede odnosa med FCM in projektnimi obveznicami bom ponovil to, kar smo že slišali. Ti dve zadeve nista primerljivi. Projektne obveznice so bile Eh, pilotna pobuda, ki je bila pripravljena pred nekaj leti, zato da bi oživili eh, nek trg projektnih obveznic. EFSI pa je začel delovati letos. Eh, pilotna faza za projektne obveznice so, je že bila izvedena, je že bila sprejeta. Projekti pa so že deležni sredstev, ne namenjamo jim novih sredstev. Razlika je tudi ta, da je projekta obveznica zgolj en proizvod, en produkt, eh, ki jih lahko eh, nudimo v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe. V prihodnosti pa želimo eh, nadaljevati z EFSI-jem, ne pa s projektnimi obveznicami kot takšnimi. Imamo instrument za povezovanje Evrope in zakaj to počnemo? Zato, ker obstajata dva koridorja. Radi bi osredotočili instrument za povezovanje Evrope ki bo vključeval tudi nekatere projektne obveznice. Osredotočili bi ga radi eh, na, glede na to, da ima omejena finančna sredstva, na pilotne projekte, na pionirske projekte, na strukture, kjer je tveganje visoko, tako da lahko pokrijemo tista težja področja. EFSI pa je nek eh, det projektih obveznic, eh, ki se izvaja bolj sistematično. Ampak eh, sredstva so popolnoma drugačna in instrument za povezovanje Evrope se osredotoča zgolj na projekte, ki so upravičeni do tega instrumenta. Pri EFSI-u pa je področje uporabe precej širše. Pokriva večino naložbenih področji, tako kot eh, se je odločil zakonodajalec. Kar se tiče vprašanja teh finančnih instrumentov, je logika ta, da ne želimo prevelikih eh, dolgov v državah članica, želimo si zasebnih naložb v infrastrukturo in eh, to je naš namen. Ideja je ta, da so ti projekti eh, nujni za dobrobit skupnosti v Evropi in če jih želimo izvajati, če jih želimo financirati, potrebujemo mešanico zasebnih in javnih sredstev. To je eh, zelo verjetno. S pomočjo teh instrumentov želimo eh, izboljšati delež zasebnih sredstev in omejiti obseg javnih sredstev. Zato, da bi dosegli naše cilje. Sedaj pa bom predal besedo Niku, ki bo pojasnil vzvod. Uh, Hvala. Poskušal bom biti čim jasnejši. Ko govorimo o multiplikaciji, o eh, učinku eh, multiplikacije, govorimo o razmerju med eh, proračunskimi sredstvi iz proračuna Evropske unije, ki so na voljo v primeru pilotnega projekta poreknih obveznic, je bilo na voljo 230 milijonov evrov. In razmerje med to številko in pa celotno vrednostjo uh, stroškov projektnih eh, naložb, ki jih podpira instrument projektnih obveznic. To je to razmerje. 230 milijonov evrov uh, evropskih sredstev je uh, na voljo kot prvi del sestavljanke za uh, naložbe v okviru portfelja, ker EIB uh, zagotavlja uh, Eh, ta podrejeni dolg in ta podrejeni dolg na to privablja druge naložbe iz zasebnega sektorja. V primeru projektnih obveznic so to eh, tudi vlagatelji iz kapitalskih trgov. Celotnih 4,5 milijarde evrov eh, naložb, večinski del tega denarja so torej sredstva, ki jih vlagajo zasebniki to so pokojninski skladi, zavarovalnice in tako naprej. Vzvod pa je razmerje med eh, evropskimi sredstvi, ki so dana na voljo in eh, tem, kar imamo na mizi dejansko eh, na koncu. Zato smo dobili to številko 18. O tem lahko govorimo pozneje na štiri oči, ker gre za zelo tehnične teme, če želite. Še nekaj o uh, razmerju med projektnimi obveznicami in EFSI-jem. Slišali smo več komentarjev, naprimer, da je eh, pobuda za projektne obveznice eh, nek eh, sorodnik EFSI-ja. Po mojem mnenju je bolj eden od staršev zato da bi lahko EFSI uh, več tvegal pri projektih, da bi privabil uh, zasebne vlagatelje, se je odločil za projektne obveznice in to je tudi cel, eh, cilj sklada za strateške naložbe. Razlika je ta, kot je povedal Giorgio, da smo v pilotnem projektu projektnih obveznic naše delo osredotočili in to zaradi dobrih razlogov, ki smo jih predstavili na začetku predstavitve, na en instrument in to je krepitev podrejenega dolga in pa na en uh, sektor in to je uh, spodbujanje pokojninskih skladov, zavarovalnic, kapitalskih trgov, da se ponovno pridružijo temu trgu. V EFSIO imamo precej eh, širši nabor ciljev, imamo širši nabor instrumentov. Zato, ker bo EIB prevzemala več tveganja. Imamo tudi instrumente na področju lasniških instrumentov in na področju dožniških instrumentov. Mislim, da sta ti dve pobudi dopolnilni, komplementarni in Giorgio je pojasnil, kako bomo uporabili instrument za povezovanje Evrope, zato da bi dopolnili to, kar že počnemo v sklopu EFSI-ja. Mislim, da sem s tem odgovoril na eh, vprašanje, razen glede vprašanja o zadolženosti držav članic. Upam, da se boste strinjali z mano, ko pravim, da je ena od prednosti dejstva, da EIB eh, e upravlja s temi instrumenti na osnovi eh, proračuna Evropske unije. Eh, prednost je torej dejstvo, da uporabljamo naše standardne evalvacijske kriterije. Projekte bomo podpirali zgolj, ne glede na to, če uporabljajo evropska sredstva ali ne, če so ti ekonomsko upravičeni, finančno upravičeni in če upoštevajo naše tehnične in okoljske standarde in kriterije. Z več vidikov uh, Eh, gre torej za prenos tveganja eh, z javnega sektorja na zasebni sektor. In eh, naš glavni cilj je zagotoviti določeno dodano vrednost za denar, za javne organe, ki na ta način dobijo svojo infrastrukturo. Hvala, hvala obema v imenu EIB in v imenu komisije. Mislim, da smo v tej razpravi dobili eh, predvsej dobro dodano vrednost, zahvaljujoč našim članom in članicam, seveda, ki so zastavili nekatera zelo dobra vprašanja. Rad bi vas spomnil tudi, da so eh, izračuni eh, za sklad za strateške naložbe tam nekje pri 15-16, ne pa učinek multiplikacije 18,6. Tako da osebno sem se sedam, sedaj omestil na seznam govornikov, sam ne bi bil tako eh, zaskrbljen v tej fazi. Slišali smo, da ima EFSI trenutno približno uh, eh, 76 milijard, kar se tiče vzvoda. In uh, de, ta sklad deluje šele šest mesecev, ampak toliko zgolj z mojega osebnega stališča. Sedaj pa se bomo vrnili k dnevnemu redu. Čaka nas točka številka 9. Nadzor registra in sestava strokovnih skupin komisije. Gre za poročilo na lasno pobudo. Poročevalka je gospa Trupel. Prosim vas, da smo kratki, ker eh, nimamo več veliko časa. Hvala, kratka bom. Najprej bi se rada zahvalila kolegom in kolegicam za uložene predloge sprememb. Mislim, da so naša stališča precej, precej jasna. Želimo si novih horizontalnih pravil, ki zagotavljajo eh, pravičnejšo, preglednejšo sestavo strokovnih skupin. Citirala bi eh, vprašanje v zvezi z nadomestili, na katerega moramo odgovoriti pomembno je tudi pripraviti javno posvetovanje z nevladnimi organizacijami, eh, s katerimi bomo iskali nova horizontalna pravila. Na ta način bomo ponudili eh, roko pomoči eh, civilni družbi, tako da bo ta vključena pri oblikovanju novih pravil. Vem, da je z nami tudi predstavnik komisije in zato bi rada povedala to, kar sem slišala, kar smo šli, slišali nazadnje komisija sedaj pripravlja nova horizontalna pravila, ne čakajo na poročilo parlamenta. Po mojem mnenju to ni najboljša praksa. Mislim, da bi bilo eh, bolje, če bi vključili poročilo parlamenta in naše predloge v eh, te nove horizontalne določbe. Če bo komisija kmalo predstavila nova Eh, horizontalna pravila, potem sedaj v tem trenutku prosim predstavnika komisije, eh, da nam pove, če so pripravljeni začeti z javnim posvetovanjem eh, z nevladnimi organizacijami, če so pripravljeni prisluhniti tem pri pripravi horizontalnih pravil. To bi bilo najbolje. Na to pa imam še nekaj končnih komentarjev, potem ko bomo slišali komisijo. Hvala. Kakšni komentarji, kakšna vprašanja morda? Komisija želi besedo, izvolite. You, you... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi vam, gospod Trupel. Potrdim lahko, da komisija pripravlja nova eh, revidirana horizontalna pravila o sestavi strokovnih skupin komisije. V novih eh, pravilih se bomo osredotočili, tako kot to pričakuje Evropski parlament in tudi drugi, eh, na preglednost in uravnoteženost imamo več določb v teh novih horizontalnih pravilih, s katerimi se osredotočamo ravno na eh, večjo mero eh, preglednosti, eh, na izboljšano ravnovesje. Gospa Trupel je omenila vprašanje nevladnih organizacij. Po našem mnenju so stališča, zahteve in prošnje nevladnih organizacij uh, ponavadi oziroma v večini eh, obravnavana v horizontalnih pravilih. Naj eh, pojasnim zakaj. V drugi polovici leta 2014 je urad Evropskega ombudsmana, ko je eh, pripravil preiskavo na lasno pobudo na temo strokovnih skupin, povabil nevladne organizacije, da predstavijo svoje mnenja v zvezi s strokovnimi skupinami komisije. 60 do 70 uh, eh, takšnih mnen oziroma stališč so nevladne organizacije uh, in drugi poslali uradu ombudsmana. Ombudsmanka je na to uh, eh, pripravila mnenje in ga poslala komisiji, tudi na podlagi teh komentarjev. In komisija uh, pozitivno odgovarja na te prošnje in komentarje, uh, v skoraj vseh primerjih. Tesno smo sodelovali z Evropskim parlamentom v zadnjih tednih in mesecih, še posebej eh, smo tesno sodelovali eh, z vodilnim odborom, odborom za proračunski nadzor in s poročevalcem tam, gospodom Denisom De Jongom. Tudi on meni, da nova pravila eh, rešujejo te komentarje in pričakovanja. Komisija torej nima namena, glede na to, da smo že v končni fazi, kmalo bomo lahko namreč sprejeli horizontalna pravila. Eh, nismo torej pripravljeni eh, začeti še enega procesa posvetovanja, ki bo trajal mesece in mesece, glede na to, da smo že rešili te komentarje in eh, te pomisleke. Hvala. Hvala, gospa Trubel. Razočarana sem. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se odločili za takšno javno posvetovanje z nevladnimi organizacijami mislim, da ne bi bilo pametno, da bi horizontalna pravila k malu predstavili brez takšnega posvetovanja. Če bo komisija predstavila in sprejela nova pravila še preden parlament pripravi eh, poročilo, potem moramo najprej videti, kakšna ta pravila so in kako se bodo izvajala. Bomo videli, kaj se bo zgodilo in na to pozneje v letošnjem letu bomo eh, videli, če smo zadovoljni z izvajanjem in iz tega bomo poteknili nekatere sklepe. Če nismo zadovoljni, potem še vedno lahko zamrznemo proračun. Ampak bomo videli, eh, kakšna bo naša ocena razmer. Hvala. Želi še kdo drug besedo? Okay, well concludes, uh... Prav, potem pa smo zaključili z obravnavo točke številka 9 oziroma 11, pravi predsedujoči. Naslednja točka pa je uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, gre za vlogo švedske, poročevalec je gospod Negresku, ki ga ni, gospa Gardija Zabal bi morala prevzeti, eh, ravno kar je zapustila eh, sobo, tako da bom nadaljevala. Gospod Fernandeš, prosim vas, da mi prisluhnete. Naslednja uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji se nanaša Eh, na tehnično pomoč na pobudo komisije. Poročevalec je gospod Novakov. Koordinator ELS, gospod Fernandez, je obljubil, da bo predstavil to točko. Izvolite.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 Eh, tisoč evrov. Tukaj ni nekih tehničnih ali pravnih težav. Sam v bistvu govorim na mesto kolege, ki um, ne more biti prisoten. In sredstva, ki so potrebna za Eh, izvedbo tega eh, programa so v bistvu nižja od teh, ki jih imamo na voljo 360 eh, tisoč, tako da v bistvu tukaj ni ničesar problematičnega in lahko s tem zaključimo. Hvala. Kakšno vprašanje, komentarji, gospod Orvalc? Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalcu Novakovu, ki je danes zamaskiran kot gospod Fernandeš. priznati moram, da eh, nisem najbolj strasten, kar se tiče Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. To ni moj eh, najljubši instrument. Mislim, da obstajajo druga urodja, ki eh, nudijo več dodane vrednosti za porabljena evropska sredstva. Izpostavljam tudi prošnjo poročevalca po večji dodani vrednosti in po večji učinkovitosti uporabe sredstev tega sklada nekaj meni jasno, kar se tiče uh, teh sredstev, ki uh, romajo v žepe komisije. Tudi, če zbirajo podatke, tudi, če uločajo ne vem koliko delovnih ur za vse to, a imamo kakšne rezultate? Podjetja, ki jih prizadene globalizacija, slab management ali pa uh, zgolj eh, nesreča, je težko razumeti zgolj s podatki. Težko razumemo na podlagi teh podatkov strukturne spremembe. Moja prva ideja je bila, eh, da lahko na vse skupaj kar pozabimo. Komisija ne potrebuje denarja, mi pa ne potrebujemo eh, teh informacij, ki jih tako ali tako nimamo. Tako na prvi pogled sem želel dejati to. Če pa komisija lahko dobro pojasni, kakšne izredne dobre informacije dobivamo in kako bomo na ta način naredili korak naprej v Evropi, bi bili zato izjemno hvaležni. Ampak pošteno eh, povedano dvomim. Hvala. Še kakšen komentar? Očitno ne. No, morda bi se rada odzvala komisija in eh, se zagovarjala. No, ne vem, če se mora zagovarjati, ampak vsaj komentar lahko podate. Hvala, gospod predsedujoči. Besedo bom predal, predal gospe Procinski, ki se ukvarja s tem skladom za prilagoditev globalizaciji in se bo lahko spustila v podrobnosti v zvezi s temi informacijami. Hvala, gospod predsedujoči. Na hitro bi rada odgovila na to vprašanje. Naslednja točka na dnevnem redu bo eh, podala več informacij. Eh, podatki, ki se zbirajo pri izvajanju eh, tega sklada, se zbirajo v podatkovni bazi, ki je podlaga za pripravo letnih poročil. Na zadnje smo letno poročilo pripravili pred nekaj meseci. Poročilo je predano tudi ocenjevalcem, ki so nam dali podatke, o katerih bomo govorili pri naslednji točki na dnevnem redu. Poročila so eh, na voljo na spletni strani Sklada za prilagoditev globalizaciji. Podatkovna baza je ogromna, tako da so poročila nekakšen izvleček. Del tehnične pomoči zahteva, eh, da ta sklad eh, integriramo v EFSI, v prihodnosti eh, oziroma FSC, se upravičujem, ne EFSI, in v prihodnosti bomo lahko dobili še več podatkov, lahko pa vam povem še kaj o tem, če želite. Hvala, nobenih drugih komentarjev, ni, če se ne motim, gospod Torvalc je razmeroma srečen. Naslednja točka, oziroma se upravičujem, eh, rok za amadmaje je jutri ob 6. uri popovdan. Glasovanje v odboru za zaposlovanje poteka danes, končno poročilo pa bo sprejeto 4. aprila. Plenarno zasedanje bo o tem glasovalo 12. aprila. Sedaj pa spet malce skačemo po dnevnem redu, smo pri točki številka 13. Uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, vloga Švedske, gospa Gardija Zabal v imenu gospoda Negreskoja. Najlepša hvala in oprostite, ker sem se morala za minuto umakniti s sestanka. In opravičujem gospoda Negreskuja, ki ga je, eh, se ga je polastila gripa. No, eh, vsekakor je gospod Negresku pripravil to poročilo o švedski. Gre za pomoč eh, delavcem iz družbe Volvo Trucks, pa še za delavce iz drugih štirih podjetij, ki so bili ravno tako odpuščeni eh, iz drugih švedskih regij, ki jih oprostite ne bom omenila, ker jih verjetno ne bom izgovorila pravilno. Te odpustitve eh, so posledica mm, zmanjšanja povpraševanja eh, iz Kitajske, zaradi česar je eh, družba Volvo morala zmanjšati število svojih zaposlenih. Eh, to je vedno obžalovanja vredno, vendar pa se to pogosteje dogaja v območjih, mislim, sredstva se uporabljajo pogosteje za območja, kjer je zaradi klimatskih in drugih razmer teže ehm, prekvalificirati in najti nova delovna mesta za odpuščene delavce in to je tudi primer Švedske in zato tudi poročevalec meni, da eh, je uporaba sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru upravičena. Hvala lepa. Hvala, gospa Guardia Sabal, zdaj pa spet gospod Sarvama. Imam kratko vprašanje. A veste, zakaj Švedska v tej prošnji ni vključila sredstev, dodeljenih sredstev za poročanje in nadzor. Uh, no, glede na to, da nisem sama pripravljala poročila, pač žal ne razpolagam za več informacijami od tistih, ki mi jih je gospod Negresko posredoval v zadnjem trenutku. No, nisem vam skušal namestiti neke uh, pasti. So, um, uh... Mislim, da je to nekaj normalnega v to vrstni uh, eh, prošnji. Tako ali tako bom uh, pripravil predlog spremembe ker Švedska ni dodelila sredstev za nadzor in spremljanje. Kdo prosi za besedo? No, eh, kitajska konkurenca se je omenjala, se to ni težava. Kitajska bo postala tržno gospodarstvo oziroma dobila ta status. To je šala. Prav nišče drug ne prosi za besedo predloge sprememb je treba vložiti danes, ne jutri, jutri do 18. ure. Gospod Sarvama, jutri do 6. torej. 4. aprila bomo sprejeli to poročilo in na to, če bo vse šlo po sreči, plenarno zasedanje 12. aprila. Hvala eh, poročevalki, besedo dajem eh, gospodu Fernandešu. Ne, aha, to smo že zaključili. Prav, odlično. Potem pa poročilo gospoda Denanoja. Govorili bomo o dodani vrednosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Tako kot eh, smo to lahko merili med letoma 2007 in 2014. Gospod poročevalec, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Veliko govorimo o teh zadevah, imamo odbor za proračune, imamo 150 eh, milijonov eh, evrov za to, lahko pokrijemo delež stroškov, pomagamo ljudem, ki so izgubili službo, pomagamo podjetju. Slišali smo že, kako se uporablja ta sklad, gre za Eh, solidarnostni instrument za delavce, ki je nujen in potreben. Med letoma 2007 in 2014 smo uporabili 560 milijonov evrov, 20 eh, držav članic je zamudilo, je, je prosilo za to za eh, več različnih primerov. Zgolj 1500 besed sem lahko vrstil v v eh, to besedilo, v to mnenje, upam, da bo to dovolj. In želel sem opisati eh, dobro delovanje sklada, govoriti o eh, učinku na proračun, ker smo pač v odboru za proračune, govoriti sem želel o sodelovanju z drugimi skladi, naprimer Evropski solidarnostni sklad, na to imamo druge instrumente Evropske unije, zagotavljamo visoko raven zaposlovanja, ustrezno delovanje podjetij in tako naprej. Eh, govora je tudi o eh, pomoči delavcem, ki so bili odpoščeni. Pomembno eh, je, da seveda spremenimo sklad, če je to potrebno in se na, to, na ta način odzovemo na morebitne kritične besede. Časovni roki so predolgi, individualni odgovori zgolj eh, slabšajo situacijo in ne rešujejo strukturnih težav. Glede konkretnih izzivov pa lahko rečem, da sem se srečal z več eh, partnerji eh, tega sklada, institucionalnimi partnerji na evropski ravni. Srečal sem se z dvema ključnima akterjema v Belgiji, pa tudi v Franciji. Pogovarjali smo se z ministrstvi, z agencijami, eh, z različnimi uradi, ki pomagajo tem delavcem, ki so bili odpoščeni, lokalnimi predstavniki in tistimi, ki jih eh, zadeva ta sklad. Ugotovil sem, da večina podpira ta sklad in Eh, moj predlog torej upošteva vse, kar sem eh, slišal v eh, teh stikih. Ta prožnja, prošnja po prožnosti je zelo pomembna. Ljudi prosijo tudi za sinergijo med različnimi instrumenti. Naprimer, kar se tiče strukturnih skladov. Ta sinergija lahko omogoča državam članicam, da bolje koordinirajo svoje delovanje. Seveda sem želel podaljšanje uh, Eh, derogacije, ki se nanaša na mlade po letu 2017, ker je to pomemben vidik tega sklada. Kar se tiče uh, mladih, s katerimi sem se srečal, uh, uh, so dejali, da se uh, različni uh, sektorju aktivnosti pogosto znajdejo v težavah. Mislim, da moramo eh, v tem skladu eh, bolje pričakovati težave. Komisija je ocenila eh, učinke v različnih sektorjih, spodbuja podjetja, da predvidevajo, pričakujejo vnaprej težave in da obveščajo delavce o tem. To je zelo pomembno. Mislim, da uh, mora ta sklad prav tako pričakovati, uh, ne pa da zgolj uh, lajša težave, ki nastanejo ko je že prepozno. Mislim, da bomo s tem lahko okrepili eh, ta instrument. Hvala. Hvala, gospod poročevalec. Eh, očitno je vaše poročilo sprožilo želje po vprašanjih. Gospa Jetenmaki. Kakor so povedali prejšnji govorniki, bi moral biti to instrument za solidarnost. Ampak, če si zadeve pogledamo pobliže, vidimo, da dodane vrednosti ni, kako je povedal moj kolega Nils Torvalc. Pri nekaterih primerjih je stopnja prerasporejanja samo 4 odstotke. Razumem pa, da je za nekatere to pomembna simbolna vrednost, vendar mislim, da bi morali doseči tudi konkretne rezultate. Poskusila bom biti konstruktivna in troje želim povedati. Želim upozoriti na razliko med sredstvi, ki so zahtevana in zneskom, ki je vrnjen državam članicam, ko je sklenjena pomoč. Stopnja izpolnjevanja proračuna je samo približno 50 odstotkov. To seveda vključuje tudi upravljanje s projektom. Drugič, stopnja sofinanciranja 60 odstotkov mora ostati takšna, kot je. Ne smemo je povišati. Države članice morajo uložiti svoj denar in države članice morajo biti zainteresirane, za te projekte, ne pa da menijo, da za to skrbi samo Evropska unija. Tretjič, računsko sodišče je opozorilo na prekrivanja med tem skladom in nacionalnimi schemami. Tudi Evropski socialni sklad se včasih prekriva s temi projekti. Projektov prekriva ne sme biti, ampak želimo si predvsem rezultate. Štiri odstotna stopnja izvajanja je po mojem preniska. Hvala. Merci, Gospod Sravama, na finskem pravimo, da dveh ne moreš imeti brez tretjega. Zato sem se želel javiti k besedi. Strinjam se z besedami kritike in v celoti se strinjam s tem, kar sta povedala moja kolega iz Alde. Hvala. Merci. Može... Oui, monsieur Vankar. Zdravo, pan predsedalen, dve veti. Uh, e, keď som sa Gospod Manka. Uh mhm. -huh. Hvala. Vprašali so me iz vlade, zakaj ne uporabljamo sredstev iz tega sklada, pa čeprav so nekatera podjetja propadla na Slovaškem, ampak rečeno je bilo, da so ta sredstva namenjena šipkejšim državam. In če se vlada na Slovaškem ne bo spremenila ta teden, bo situacija ostala še v naslednjih letih ista. Que... No, osebno bi rekel, da je treba počakati na odpustitve, zato da se uh, začne črpati iz sklada za prilagoditev globalizaciji to je skoraj da um, <laughs> le, legalna medicina oziroma forenzična medicina. In če se to počne sistematično, potem je jasno, da bodo sredstva iz tega sklada bila usmerjena v druge države. In eh, zato logično se nam pogosto očita, da nismo razmišljali vnaprej, ampak tukaj se dogaja tako približno kot pri migracijah. No, poročevalec pravi, da je treba skušati uh, um, že vnaprej predvideti, kaj se bo dogajalo in že vnaprej zaščititi delovna mesta v uh, Evropski uniji. No, to poročilo. Še gospa Gorde se vam bo svoje povedala. Hvala, predsedniku, prosite, da se v zadnjem trenutku oglašam. Ampak zdelo bi se mi prav, da oziroma ne bi se mi zdelo prav, da bi iz te razprave eh, se izluščilo, kot da ta sklad za prilagoditev globalizaciji ne deluje. To bi bil samo še dodaten dokaz, da so se v bistvu vse politike eh, slabo izkazale. In uh, to bi bil močan signal za podporo nelojalni konkurenci iz tretjih držav, še zlasti iz Kitajske. Uh, zaradi česar so posledice utrpele številne evropske regije in med njimi tudi moja regija. E, zato potrebujejo podporo iz različnih evropskih skladov, strukturnih pa tudi iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Ampak zato mislim, da bi morali vsaj to minimalno pomoč skušati, skušati doseči iz tega, zato da bi pomagali delavcem, ki so vedno delali in da bi pomočjo teh sredstev lahko eh, izboljšali svojo kvalifikacijo in se potogovali za nova delovna mesta ehm, in poiskali nove možnosti. Predvsem bi jim pa to dalo možnost, da bi eh, v situaciji brezposelnosti lahko računali na to vrstno pomoč. Tako da bi na ta način pokazali, da se ta sklad uporablja za to, za kar je bil namenjen in da se lahko uporabi, če že ostale politike eh, niso delovale. Ja, seveda. In če bi ga lahko uporabili še preden pride do odpuščanja, bi bilo še bolje. Ja, predsednik, ampak zato imamo na voljo že druge sklade. Ta sklad je bil pripravljen za reševanje situacije potem, torej za. Uh, reševanje dostojanstva brezposelnih potem, ko so že odpuščeni, medtem ko obstajajo drugi skladi, eh, jih, iz katerih se lahko črpajo sredstva, pred, preden prije do tega. No, očitno slišim stvari v zvezi s tem skladom, ki niso prav pravilne. Pa to, da ga je treba pravilne uporabiti v redu, pa ta stopnja ponovne zaposlitve v roku petih let. Uh, to niso točne številke. Tudi ta 50-odstotna raven ponovne zaposlitve, to ni prav točno. Vsekakor je treba ta sklad uporabiti za to, da se zagotovi možnost prekvalifikacije. Tudi med različnimi regijami je treba omogočiti mobilnost. Ljudje so v globalnem smislu eh, poklicno mobilni, ne pa tudi geografsko mobilni. Torej, eh, treba je to upoštevati. A? <clears throat> Življenje ljudi je od tega odvisno. Dolga leta ljudje živijo na določenem kraju in ga ne morejo kar tako z lahkoto zapustiti. Kar pa se tiče udeležbe držav članic eh, pri tem skladu, države članice seveda pri tem sodelujejo in ehm, ta sklad za prilagoditev globalizaciji je seveda še en dodaten sklad, druga sredstva so to eh, poleg nacionalnih in drugih sredstev. Seveda, kot pravi gospa Guardia Sabal, kakšna mala lučka upanja mora eh, še obstajati za te delavce, tega ne smemo ugasiti. Vsekakor pa sem prepričan, da je možno tudi vnaprej predvideti te gospodarske spremembe in selitev gospodarstva tudi v Azijo, če bi tako počeli in vnaprej predvidevali stvari, verjetno sedaj ne bi tukaj o tem razpravljali. Sam mislim, da moramo uh, primerno izvajati in upoštevati študije o spremembah v svetovnem gospodarstvu. Hvala lepa. Izvolite. Kolegice in kolegi, če podjetje pride v težave zaradi globalizacije, imamo težave z upravo. In če uprava prepozno reagira, potem lahko poseže država. Seveda obstajajo različne metode za to. V porenju Vestfalije lahko uporabimo sredstva iz regionalnih skladov in tako naprej. No, ta sklad je zadnja možnost. In nekatere od teh vlog se mi zdijo naslednje. Predstavljajte si, da imamo kolo z enim kolesom in jasno je, da to ne deluje. In nekatere te vloge so podobne temu, da bi rekli, kolo ne deluje, zdaj pa se bomo rešili kar celega kolesa. To stopnjo 50 odstotkov lahko oželujemo, ampak eh, morda je to povezano tudi z lokalnimi trgi dela. Morda je povezano tudi s tem, da tisti, ki uporabljajo denar, narobe šolajo delovno silo. Seveda to ne pomeni, da bi kar sklad za prilagoditev globalizacije postavili pred vrata. Mislim, da ne smemo preveč kritizirati, ne da bi izvedli predtem poglobljeno analizo. Hvala. Si, Saj nihče ni rekel, da je treba to ukiniti, ampak treba je videti, kdaj se lahko ta sredstva uporabi. Gospod Maragal. Hvala. Torej, ali predvideti vnaprej ali reagirati potem, kot ste rekli. Jaz se sicer strinjam z gospodom Denano, da je treba delovati vnaprej, ampak v celoti je ta inštrument inštrument, ki sloni na različnih predpisih in eh, to, da bi ga vnaprej predvidele gospodarske družbe in sektori, to je v bistvu eh, nekaj, kar je težko zagotoviti. To je v bistvu tak slab negativni učinek takšnega sklada, da se že vnaprej predvideva njegova uporaba. nasprotno se meni zdi, da če bi upoštevali to, kar ta sklad vsebuje, bi se morali vsi inštrumenti, ki so bili uporabljeni preden se zatečemo k temu skladu, pri čemer je treba upoštevati, da so bili uporabljeni v pravem trenutku, uh, uporabiti tako, da eh, se sredstva porazdelijo učinkovito in pri vseh je treba zasledovati učinkovito uporabo sredstev. Hvala. No, hvala. Mislim, da s tem lahko zaključimo. Predloge sprememb je treba uložiti do 23. marca 2020. V odboru za proračun bomo glasovali v tem 25. ali 26. aprila. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa načrtujemo uh, junija meseca. No, zdaj pa glasovanje. Prosim, da vaše glasovalne kartice ustavite v naprave in preverili bomo, če vse dobro deluje. Glasujemo. konec glasovanja. 25 članov glasuje. Prvo, ne deluje? Ok, nimam svoje Dve. glasovalne kartice, a lahko glasujem z dvigom roke, prosim. Prvo glasovanje o mnenju naše pripravljalke Gardia Sabal in sicer o ribolovnih možnostih eh, in sporazumu med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mauretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za štiri leta. Kdo je za to mnenje? Dvignite roke. Najprej glasujemo z dvigom rok o um, sporazumu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa glasovanje o mnenju gospe Gardija Sabal. Poimensko glasujemo, glasujmo. Konec glasovanja. 25 za plus glas gospe Jetermaki, torej 26, 2 proti in 3 vzdržani na to eh, mnenje Muresan, partnerstvo o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo. Najprej o sporazumu, kdo je za, proti, vzdržani. In zdaj glasujemo o mnenju gospoda Muresana, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 24 elektronskih glasov plus glas gospe Jatenmaki je 25, 26, 2 proti in 3 vzdržani. Na to, gospod Fernandeš, za, v zvezi z prošnjo za prerasporeditev oziroma transfer sredstev, uh, gre za dogovor v zvezi s tremi sporazumi za eh, ribištvo in sicer z Mauretanijo, Liberijo in Grenlandijo. Gre za transfer, pri katerem se uporabi rezerva. Eh, kjer gre za sredstvo v višini 77,7 eh, milijonov eh, evrov za obveznosti in 75,9 milijonov evrov za plačila. V redu, poimensko glasujemo o tem. Glasujemo. 28, 29. Konec glasovanja. petindvajset glasov za plus ena je šestindvajset, dva proti dva vzdržana glasova. V redu. Potem še drugi razdelki, gospod Depre ni drugih prošenj. oziroma, ja, opravičujem se spet gospod Fernandeš. Ja, še ena proračunska prerasporeditev po številko 5 in sicer eh, 55 milijonov za odobritve iz rezerve za človekoljubno pomoč, za to, da se odgovori na krizo v Siriji ter za begunce v Turčiji, Libanonu. Eh, in drugih državah, ki jih je treba premestiti znotraj teh držav, tudi iz Sirije in Iraka. Torej, pomoč v nujnih zadevah. To je poseben inštrument in čeprav o tem šele par dni govorimo, pa smo uh, se zavezali za sprejem uh, tega, te prerazporeditve sredstev že jeseni, oktobra meseca. V redu, glasujemo o tem. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, sprejeto 62 plus 1, torej 72 za, 2 proti, 1 vzdržan. E, gospod Depre, e, ni drugih prošenj za prerasporeditev v zvezi z drugimi e, oddelki? Ne, zdaj pa gospa Holmajer, nepremičninska politika. prav. Torej smo s tem končali glasovanje, praktično tako, kot je bilo predvideno. In zdaj bomo za nekaj minut prekinili eh, naš sestanek, ker naslednji del.